predsednikom sveta štiri akte v eh, skladu z 78. členom poslovnika parlamenta. Naslovi teh aktov bodo objavljeni v eh, zapisniku tega zasedanja. Zdaj pa preidimo na.